Zdaj pa hitro na naslednjo točko na našem dnevnem redu, to je razprava o primerih kršitev človekovih pravic in demokracije in načela pravne države. Najprej gre za razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih tatarov. Začenjamo z razpravo. Besedo dobijo najprej avtori, začenja pa kolega Butikofer. Minuta, prosim. President. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da je prav in ustrezno, da se Evropski parlament sestane in spreme skupno resolucijo, kjer opišemo razmere na področju človekovih pravic na okupiranem krimskem ozemlju. Še prav posebno trpijo krimski tatari. Preganjajo jih že od samega začetka ruske invazije. Prepovedali so njihove volitve, ne morejo njihovi izvoljeni predstavniki opravljati svojih dožnosti tako, kot bi to naj bilo po ukrajinski zakonodaji. To, kar Rusija sedaj počne, je represija. Zatirajo krimske tatare. kajti vlada precejšnjo nezaupanje Rusov do krimskih Tatarov. Zato mislimo, da je zelo pomembno, da Evropski parlament izrazi svojo solidarnost. Veseli smo, da lahko to storimo skupaj. Hvala lepa, gospa Fotiga, minuta in pol. Hvala lepa, pred dvema letoma je skupina iz parlamentarne skupščine NATO opravila obisk v Kijevu, kjer naj bi v vrhovni radi opravili razpravo o varnosti v Ukrajino. V tej delegaciji je bila med drugim tudi gospa Federika Mogherini. Predsednik eh, takrat je bil Janukovič. Čez nekaj dni naj bi prišlo do pomiritve razmer eh, na Majdanu, potem pa je čez nekaj tednov prišlo do anektiranja krimskega hm, polotoka. Sama sem bila na uh, Majdanu, videla sem, kako so stvari potekala, uh, potekale, kje so ostrostreljci prve uh, ljudi tudi postrelili. Dejstvo je, da bodo le enostavni vsakdanji ljudje tisti, ki bodo to državo popeljali naprej. In menim, da smo jim dolžni solidarnosti. Naj spomnim tudi na politiko nepriznavanja anektiranja Krimskega polotoka kajti Putin vsekakor lahko začne izvajati takšne operacije, ki bodo namenjene predvsem s temu, da naša solidarnost onemogoči. In to mislim, da bi bil izkaz velike šibkosti z naše strani. Zato najlepša hvala vsem kolegom za to, da so izpostavili to tematiko in eh, vse seveda prosim tudi za sprejeti te resolucije. Supanceri, ena minuta. Hvala lepa. Kršitve človekovih pravic na Krimskem polotoku so se nevredno povečale po anektiranju strani Rusije. Različne mednarodne organizacije so poročale o številnih kršitvah proti tatarski eh, manjšini, ki nasprotuje ruskemu anektiranju in je tudi mm, bojkotirala eh, referendum. Te, tu gre za nasilje, za eh, rope, za izgon, za izensodne tudi obtožbe dejstvo je tudi, da se jim je zavrnilo tudi rusko državljanstvo, zaradi česar ne more sodelovati v življenju države. Novinari so se tudi čutili primorane pobegniti iz Krima, ker bi jih sicer preganjali. Pomembno je, da se čim prej začnejo reševati težave. Hvala lepa, naslednji govorni gospod Preda. Thank you. Mă bucur foarte mult că discutăm astăzi în sfârșit. Fără lipă, hotel să-mi povedeți de me veseli de conșnă danes tu govorim o razmerah na Krimu. Naša politična skupina že več kot šest mesecev skuša na dnevni red parlamenta uvrstiti razpravo o Krimu. In treba je povedati, da druge politične skupine temu nasprotujejo. Edina skupina, ki nas je podprla, je bila skupina konzervativcev, Eh, in to je veljalo vse do tega meseca. Zdaj razlog je dvoumen odnos do Rusije, do okupacije Krima. Pomembna politična skupina v parlamentu namreč od nas zahteva, da gremo na pot za uradno delegacijo v Moskvo. To je nekaj nespremljivega, dokler vsi naši kolegi v parlamentu, ki so na črni listi Kremlja, ne bodo z tega seznama dejansko tudi črtani. Pomembno je, da Rusija odide z Krimskega polotoka, le na ta način je možna normalizacija odnosov. Gospa Gonzales, 51 minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Na Krimu vidimo, kakšni geopolitični interesi tam vladajo, ki vplivajo na življenje prebivalcev ekonomske in socialne razmere so tam zelo slabe in pomembno je pomagati. Tako bo ostalo, dokler, ne bo blokade, dokler bo blokada, zato jo moramo odpraviti, sicer bomo doživeli še več jeze pri lokalnem prebivalstvu. Še prav posebno kršitev pravic tatarov in drugih etničnih manjšin je nekaj, kar nas zelo skrbi potrebno je spoštovati pravice manjšin, tudi na Krimu, tako kot posod drugot. Zato je pomembno, da izvedemo dostop novinarjev do polotoka, da se zazemamo za človekove pravice. To je pomembno, dokler se ne razreši ta konflikt. Tako, sedaj pa še zadnji avtor, gospod Ostrevičius, minuta prosim. Hvala lepa, predsedojoča, kolegice in kolegi. Putin je za nemški birt nedavno dejal. Nacionalistične skupine so v Kijevu februarja 2013 preplašile 2,5 milijona rusov, ki so živeli na Krimu. Kaj smo storili? Nismo se lotili vojne, nismo izstrelili niti enega naboja, nikoga nismo ubili. Konec citata. Predsednik Putin, samo svetu lažete še naprej. Kot vrhovni poveljnik vaših eh, zelenih Eh, vojakov nosite odgovornost za tiste, ki so izginili, ki so jih omirili od eh, leta 2014. Naj preberem imena krimskih tatarov, ki so izgubili svoje življenje. Rešat Ametov, Timur Šajmardanov, Seiran Zinedinov, Islam Džiparov, Dževdet Islamov, Eskander Absalamov, Ruslan Ganijev, Arlen Terehov. The list is not complete. Znam, ni izčrpen. Kolegice in kolegi, ne ponovimo napak 20. stoletja. Potrebno je stvari imenovati take, kot so reči Bobo Bob. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin prvi govornik, gospod Plenković, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Naša resolucija podpira jasno izbiro Krima, da nadaljuje po evropski poti. In še enkrat pozivamo mednarodno skupnost, da se zave kršitve pravic strani Rusije, nezakonito priključenemu Krimu. Veliko je diskriminacije tudi nad krimskimi tatari zaradi tega, ker nasprotujejo ruskim oblastem. Evropska unija mora nadaljevati svojo politiko nepriznavanja priključitve in moramo obdržati sankcije proti Rusiji. Če želijo Rusi izboljšati odnose z Evropsko unijo, se mora omakniti z Krima in dovoliti Krimu, da spet uveljavi nadzor nad svojim ozemljem. Ključnega pomena je, da mednarodne organizacije, nevladne organizacije in mediji dobijo dostop do polotoka in da bo to usklajeno z ukrajinskimi oblastmi. Zato pozdravljam misijo generalnega sekretarja Sveta Evrope in posebnega odposlance. Prav tako podpiram format Ženeve plus. Mislim, da moramo ostaviti konflikt na vzhodu, Donetsko in Luhansko in Krim. Vse to mora biti povezano, kajti vemo, kje tiči vzrok za ti dve težavi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sani, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Rad bi v parlamentu jasno povedal, da so vse politične sile v Evropskem parlamentu usmerjene v rešitev krimske težave. In seveda je to, kar moramo storiti, da končamo grozote Putina nad prebivalci Krima, vključujoč manjšino Tatarov. Prizadevanja, ki jih vidimo pri tem v našem parlamentu, so pomembna, izražamo našo solidarnost. Včasih pa se ta solidarnost tudi spodkopava in to je potem darilo za Putina. Vse, kar izpodkopava našo enotnost, služi Putinu. Zato bi rad pozval vse kolegice in kolege, da se držimo sankcij proti Rusiji. Ne smemo spodkopavati teh sankcij zaradi drugotnih motivov. Hvala lepa. Deme smakar, minuta. Hvala lepa. veste, da je Krim nekdaj bil polotok z veliko kulturami, jeziki, turisti. Nekaj mesecev pred priključitvijo Rusije sem bil tam. To je bil Dragul, sedaj pa je to polotok strahu. Od nezakonite priključitve se uporabljajo Putinove metode. In vemo, kaj to pomeni za človekove pravice. Zloraba oblasti je posod navzoča in v bistvu morajo vsi biti tiho. Tisti, ki nasprotujejo, jih zatirajo. In tudi novinari imajo velike težave. Tatarska skupnost pa je še prav posebno na udaru. Ti predstavljajo za Ruse veliko težavo, zato jih mučijo in tudi ubijajo. To je nezaslišano. Zgodovina se ponavlja tem ponosnim ljudem. In mednarodna skupnost se mora odzvati hitro potrebno pa je za zaključek vsega imeti na eh, krovu tudi Rusijo. Eh, Kalas, minuta. Hvala lepa. Razlog, zakaj Ruska federacija zatira krimske tatare, je, ker je velika večina zelo kritična, kar se tiče ruskih oblasti. Na krimskem referendumu so bili tatari zelo aktivni. Protestirali so proti referendumu in nosili ukrajinske zastave. Niso pozabili deportacij sovjetov na začetku 20. stoletja. Razmere za Tatare so se poslabšale. Ne morejo se učiti svojega jezika v šolah, prav tako nimajo več televizijskih programov in tisti, ki si ne želijo zaprositi za rusko državljanstvo, ne dobijo mesto v šoli, in niti nimajo službe. Človekove pravice se kršijo, to pa potem ogroža tudi kulturno dediščino in jezik. Rusija mora zagotoviti, da bodo Tatari lahko živeli doma in ohranili svoj jezik in kulturo. Štetina. Hvala lepa. Gospod Štetina, minuta. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, na Krymu je systematicky... Hvala lepa. Gospod in gospodje. V ukrajinštini pravico do izobraževanja v tatarskem jeziku in v ukrajinščini se ne spoštuje v, na Krimu. Kratijo se jim pravice, tudi svoboda govora. Tatarske medije so zaprli. Kulturni in drugi simboli tatarske identitete se zatirajo, zato moramo obsoditi tak pregon njihove kulture tudi Mustafa Džamil že dolgo opozarja na to, da Ruska federacija želi okupirati Krim. Mustafa je bil leta 1968 obsojen na tri leta zapora zato, ker je kritiziral okupacijo moje države Češko-Slovaške. Preganjajo ga zdaj tudi na Krimu in to je nespremljivo. Krim je še vedno ukrajinsko ozemlje in Tatari si zaslužijo našo podporo. Hvala. Gospa Piri, hvala lepa. Dva milijona Tatarov živi na Krimu in njim se tretijo človekove pravice. Kako vsi, ki nasprotujemo nezakoniti aneksaciji Krima, tudi to za njih pomeni reden pritisk mučenje, smrt in druge oblike zatiranja človekovih pravic, brez možnosti ugovora. Evropejci se lahko vedno obrnejo na sodišče, če se kratijo njihove pravice, Tatari pa ne. Zato stojimo ob strani tatarski skupnosti, seveda pa stojimo ob strani tudi vsem Ukrajincem, ki želijo podpreti teritorijalno suverenost Ukrajine pozivam Rusko federacijo in de facto oblasti na Krimu, da omogočijo dostop opazovalcev Združenih narodov, Sveta Evrope in drugih mednarodnih institucij, da preučijo, kakšna je situacija. Hvala, gospod Tanak, hvala lepa. Rusija je nasilno anektirala Krim leta 2014. Tatari in ukrajinska manjšina tam od takrat trpijo, kratijo se jim človekove pravice in svoboščine. Načeloma Tatari bokir, blokirajo in bojkotirajo tudi volitve. Zaradi tega je spor med Tatari in Moskvo še večji. Že Stalin je v 40 letih deputiral Tatare z tega ozemlja. Voditelje Tatarov se izganja, medije se zatira, prav tako pa ne smejo praznovati svojih praznikov. Poroča se tudi o naključnih aretacijah. Človekove pravice na Krimu so ogrožene še naprej. Obsojam aneksacijo Krima, kajti Krim še vedno pripada Ukrajini. De facto oblasti morajo spoštovati človekove pravice pri tem, ko obravnavajo Tatare. Evropska unija in mednarodna skupnost jih natančno spremljajo. Hvala. Hvala lepa. Zadnji je gospod Sinadinos. Izvolite. Hvala lepa. Evropska unija je že večkrat podala mnenje o posameznih državah in oblasteh. Vendar tudi Evropsko unijo vodijo posamezne države, naprimer Nemčija. Mislim, da smo dvolični, vsaj kar zadeva to področje. Če si pogledamo omejitve gibanja v Istanbulu ali Konstantinoplu, lahko vidimo, da ljudje ne morejo prosto iti, kamor želijo. Pripravljeni smo pogledati skozi prste, ponekod, in naprimer na Cipru še vedno poteka okupacija. Temu ne namenjamo dovolj pozornosti, prav tako pa ne namenjamo dovolj pozornosti drugim državam, ki omogočajo, da migranti v velikem številu prihajajo v Evropo. Zdaj pa Tatari. Že 20 let teče proces med eh, Tatari in Rusijo. To je neke vrste spor, zato moramo obsoditi vse. Hvala. Postopek pritegnite pozornost predsedojoče. Imam dolg seznam, ampak samo dva bosta dobila besedo. Prvi je gospod Pospišil. Ja, sem rad, že v to to bo. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da lahko spregovorim o tej temi. Gospod Štetina je o tem še govoril. Sem Čeh in sem zelo zadovoljen, da je Mustafa Džamil leta 68 protestiral proti pritiskom na Češko-Slovaško in zdaj lahko mi pomagamo njim. V času Sovjetske zveze je Sovjetska zveza pritiskala na njih, zdaj pritiskajo Rusi. Čas je, da pozve, pozovemo Ruse, da nehajo ustrahovati Tatare in da se spoštujejo njihove človekove pravice. Tatarski mediji se zatirajo, ljudje izginjajo, približno 20 tisoč Tatarov je zapustilo Krim lani zaradi teh pritiskov. Odšli so v Ukrajino. Tatari spet zapuščajo to ozemlje, tega ne smemo sprejeti, zato moramo Ruse takoj pozvati, da s tem nehajo. Hvala, gospod Jurek. Dobro, že dišaj tukaj v Štrasburgu slišati glas Tatar. Hvala lepa. Lepo je videti, da danes v Strasburu govorimo o tem in da slišimo glas Tatarov. To je majhna država. In uh, njihova situacija je jasen rezultat okupacije Rusije. Včeraj smo govorili o srečanju sveta oziroma Evropskega sveta. Niti beseda ni bila namenjena Krimu. Nič se ni govorilo o sporozumu iz Minska in o resni grožnji, da bi Rusi in proruske sile lahko agresivno nastopili nič nismo slišali o projektu Severni tok 2. Ta projekt spodkopava rezultate naših sankcij glede Rusije. To je dokaz, da se ne odzivamo dovolj strogo, zato bi se morali odzvati še strožje. Hvala. Gospod Butikofer, postopkovno vprašanje. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. prosim, da mi date možnost, da se odzovem na osebni napad. Lepo prosim, da tudi to zabeležite. Ko sem jaz govoril, sem rekel, da se mi zdi dobro, da je šest političnih skupin pripravilo skupni osnutek resolucije. In v tej razpravi se je pokazalo, da smo res združeni. Zato obžalujem, daje gospod Preda svoj čas kot soavtor izkoristil za to, da napada druge kolege, vključno z menoj. Rekel je, da tisti, ki ne podpiramo predlogo EPP in ki jih nismo podprli prej, kažemo nejasen nazor do okupacije Rusije Krima. Mislim, da to ni pošteno ni objektivno in to obtožbo kar najmočneje zavračam. Hvala. To smo zabeležili v okviru 164. člena. Hvala lepa, gospod komisarka, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Skoraj dve leti sta minili, odkar je Rusija nezakonito anektirala Krim in Sevastopol. Evropska unija tega ne priznava in to še vedno obsoja. To seveda predstavlja kršitev mednarodnega prava, vendar nezakonita aneksacija je tudi povzročila slabšanje človekovih pravic. Sistematično se tratijo človekove pravice in temeljne svoboščine. To je nekaj, kar je globoko ukreninjeno v trenutno situacijo na tem polotoku. Zaradi tega ljudje nimajo več pravne varnosti in so izpostavljeni diskriminaciji. Tatarska skupnost poroča, da morajo biti zelo previdni, ko izražajo svoje mnenje. Javni dogodki, naprimer v spomin deportacije iz leta 1944, so bili prepovedani. Medijske hiše so bile zaprte, in tudi aktivisti so predmet preganjanja. Slišimo tudi o tem, da se mlade tatare muči, naključno zapira in da ti izginjajo. Ustreznih eh, preiskav v zvezi s tem še ni bilo. Gospa Mogherini je o tem spregovorila, ko se je srečala s predstavniki krimskih tatarov v Ukrajini novembra 2015. Evropska unija je prav tako zaskrbljena zaradi pridržanja gospoda Kolčenka in gospoda Sencova. Njihov primer Evropska unija spremlja, to krši zakonodajo EU in tudi osnovne standarde pravosodja. Evropska unija bo še naprej zahtevala njuno izpustitev in vrnitev v Ukrajino. In na koncu še to, da Evropska unija poziva k popolnemu in prostemu dostopu mednarodnih akterjev na celotno zemlje Ukrajine, vključno s Krimom in Sevastopolom. Tiste misije, ki so bile izvedene do sedaj, pozdravljamo. Naprimer, Nils Musnikis, zr, Nils Musniks je obiskal Krim leta 2014 in tudi pomladi leta 2015 je bil izveden obisk Prav tako pozdravljamo prizadevanja Združenih narodov in OSEA. Te institucije zaenkrat še nimajo dostopa do polotoka, vendar pri svojih poročilih vseeno uporabljajo več virov. Upamo, da bo zadnja misija, ki jo je organiziral generalni sekretar Sveta Evrope in jo vodi Gerard Studman, da bo ta misija torej omogočila, izboljšanje situacije na Krimskem polotoku. Hvala. Hvala komisarka, kolegice in kolegi. Prejela sem sedem osnutkov resolucije. Razprava je konec.